nadaljevali z delom v okviru naše medparlamentarne konference. Ta se je že izkazala za velik uspeh. Imeli smo odlično razpravo o ESM, sedaj pa nam je v veselje, da lahko v dvorani pozdravimo predsednika Evroskupine Marja Centena. Ravno kar je predsedoval prvi seji evroskupine, udeležil se je tudi zasedanja sveta Ekofin, sedaj pa je z nami. Spregovoril bo in na to bomo imeli možnost za krajši krok razprave, za vprašanja in odgovore. Glede na to, da tega nismo načrtovali, eh, vas prosim, da če želite besedo, dvignete eh, roko in uh, zbrali bomo vaša uh, imena na mesto uh, eh, zbiranja kartic. Nimamo pa veliko časa pred naslednjim sklopom. Besedo bom sedaj predal so predsedujoči Mendi Stojanovi, predsednici odbora za finance in proračun v bolgarskem parlamentu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod Gualtieri. Gospod Gualtieri, gospod Centeno, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, kolegi in kolegice, v veselje je, da lahko so predsedujem temu plenarnemu zasedanju danes popovdan. Koma že čakam na nagovor Marja Sentena, govorili bomo o makroekonomskem upravljanju evroobmočja in o dograditvi bančne unije. Bolgarija se je pri prvem predsedovanju zavezala k proaktivnemu delu. Prizadevamo si za krepitev ekonomske in monetarne unije. Beseda pa je sedaj vaša, gospod Centeno, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, hvala, da ste me povabili na konferenco o evropskem semestru v letošnjem Evropskem medparlamentarnem tednu. Prvič eh, sem v tem parlamentu kot predsednik Evroskupine in veseli me, da imam to priložnost na dogodku, ki združuje Evropski parlament in nacionalne parlamente. Veselje in čast mi je, da sem z vami. V zadnjih letih smo se soočali številnimi izzivi in okrepili smo eh, koordinacijo naših politik. Evropski semester je eden od eh, naših velikih dosežkov, je dober primer evropske pobude. Zagotavlja boljše nacionalne in evropske rezultate, ki so eh, potrebni za dobro delujočo ekonomsko unijo. In to prek ustreznega odgovornega procesa, v katerem sodelujejo države članice in institucije. To je edini način, da gradimo Evropo. S kolegi in kolegicami intenzivno sodelujem pri poglabljanju evromočja, iščemo rešitve, s katerimi želimo eh, okrepiti to eh, unijo in jo narediti za bolj odporno. Želimo, da je boljša za eh, veliko ljudi, ne zgolj za peščico. O naših političnih ciljih se ne moremo pogovarjati brez. brez sodelovanja evropskih poslancev in nacionalnih poslancev. Danes ste se že pogovarjali o pomembnih vidikih poglabljanja eh, ekonomske in monetarne unije. Slišali smo predstavnike komisije, ECB, eh, različnih skladov in nacionalnih parlamentov. Strinjamo se, kar se tiče eh, skupnih prednosti ekonomske in monetarne unije. Zato smo tudi tukaj. Kot predsednik evroskupine bi eh, rad danes povedal naslednje. Dolga leta se je evroskupina osredotočala na upravljanje eh, s krizo, sedaj pa se lahko končno osredotočimo na dograditev strukture eh, EMU. To je seveda primerno in eh, to je tudi na nek način priznanje našega eh, dela, individualnega in kolektivnega v državah in v institucijah, glede na to, da je za nami najhujša kriza po uh, veliki depresiji. Državljani nikoli niso izgubili zaupanja v uh, svojo valuto, evro seveda. Tekom teh težkih časov je evro še naprej ostajal globalna referenčna točka po 19 četrletjih eh, rasti je eh, evro gonilo globalne rasti. Na vkljub resnim šokom leta 2015 in 2016 smo premostili to krizo. Res je, da je akomodativna monetarna politika odigrala svojo vlogo pri eh, obnovi gospodarstva. Ampak to ni celotna zgodba. Dobra rast v evromočju, eh, po mojem mnenju, kaže, da so naša gospodarstva vedno bolj odporna. Bolj odporna, kot pa si morda mislimo na prvi pogled. Ta uh, solidna rast, ki jo obeležimo posod po evromočju, eh, kaže torej, da je evromočje vedno odpornejše. Evro je verjetno najpomenjši projekt evropske integracije v zadnjih desetletjih. Prek eh, nacionalnih reform in institucionalne inovacije eh, smo v Evropi pokazali, da smo pripravljeni delati za zgodbo o uspehu enotne valute. Sedaj pa je na nas, da na tem delamo še naprej. Evro ni cilj sam po sebi. Je zgolj pot k cilju. Je vsak dan milijonov naših državljanov. Obstaja zato, da bi okrepili naša podjetja, ki delujejo na največjem enotnem trgu na svetu obstaja zato, da krepi odpornost našega gospodarstva, da zagotovi eh, rast, eh, tako da s tem zagotovimo tudi več delovnih mest eh, in blaginjo. Obstaja za to, da podpira politični projekt, ki združuje naše države in naše državljane. Euro je izjemno pomemben in naša naloga je, da ga še naprej krepimo, še naprej moramo posodabljati naša gospodarstva, tako da se bodo lahko zoprestavila novim krizam in se prilagodila na eh, izzive, ki jih sabo prinašajo eh, tehnološke in demografske spremembe. Na nacionalni ravni to potre, eh, pomeni, da potrebujemo zelo previdno oblikovane politike, zagotoviti moramo njihovo trajnost in eh, s temi politikami eh, podpirati rast. Povečati moramo naš potencial za rast. Jasno je, da je eh, pomembno še naprej skrbeti za pozitivne trende v naših gospodarstvih. Na ta način se bomo resnično izvili iz primeža krize. Sedaj smo v letih debelih krav, pred nami je torej pozitivna eh, možnost za ukrepanje, eh, tako na individualni ravni v držav članicah, kot tudi kolektivno gledano. Države članice bodo odpornejše in eh, bogatejše, če bodo izkoristile vse priložnosti enotnega trga. In s tem se navezujem na finančno unijo, o kateri govori poročilo petih Eh, predsedniku. Zagotavlja integrirane finance za integrirani trg. Finančna unija, ki pokriva eh, bančno unijo in unijo kapitalskih trgov, je po mojem mnenju eh, pomemben, nepogrešljiv delec v mozaiku delujoče ekonomske in monetarne unije. Biti mora odraz skupne monetarne politike. Brez tega ne bomo uspeli izkoristiti vseh prednosti enotne valute. kriza nas je naučila, kako uh, ranljivo je evro moče zaradi uh, šokov uh, v bankah uh, in uh, na čezmeni ravni. Fragmentacija uh, finančnega prostora je uh, postala velika težava. Stanje se je izboljšalo, ampak zgolj korak za korakom. Nismo še prišli do našega cilja. Obstajajo seveda dobri razlogi za to, da smo ambiciozni. Prizadevati si moramo še naprej za pravo finančno unijo. Dobro je, da so naši eh, voditelji eh, dograditev bančne unije izpostavili kot glavno prednostno nalogo. Junija naj bi sprejeli konkretne odločitve v zvezi s tem. Optimističen sem, da bo do teh odločitev tudi prišlo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker me skrbi, da takšno razdrobljevanje povečuje stroške za vse, omejuje možnosti tako za podjetja, kot tudi za državljane. Na ta način je teže financirati dobro podjetje, teže je najti dobro zavarovanje. Ko govorimo o konkretnih odločitvah junija, ne govorim eh, še o enem časovnem načrtu. Ne, govorim o konkretnih ukrepih in konkretnih korakih naprej razprave o graditvi bančne unije se vrtijo okoli eh, ravnotežja in eh, strukture mehanizma za zmanjševanje tveganja in eh, prevzemanja skupnega tveganja. Kot premije portugalske sem se marsičesa naučil. Mi smo silo popravili naša neravnovesja. Trenutno imamo trgovinske presežke, naš proračunski primankljaj je blizu enega odstotka, popravili in dokapitalizirali smo naš bančni sistem, uživamo pozitiven trend robustne eh, rasti in padajoče brezposobnosti. Seveda pa vsaka kriza zahteva plačilo. Slaba posojila upadajo, eh, upada tudi javni dolg. Sedaj postopamo bolj previdno. Naučili smo se določenih eh, naukov iz eh, krize. Ko primerjam eh, javna in zasebna posojila v primerljivih krajih po svetu, naprimer v ZDA, vidim, da je pred evroobmočjem še precej dela. Skupno prevzemanje tveganja je pomembno, ker s tem skrbimo za Eh, enak razvoj in ker s tem zmanjšujemo tveganje, smo bolj odporni. To se lahko eh, izvaja na zasebnih eh, trgih in tudi na fiskalni ravni in pri tem zaostajamo za ZDA. Več ukrepov kot sprejme zasebni sektor, manj fiskalnih ukrepov potrebujemo. V naslednjih tednih in mesecih bom sodeloval s kolegi in kolegicami pri oblikovanju rešitev na tem eh, področju. To niso nepremostljive ovire, ne začenjamo namreč eh, z ničle. ECB se eh, ukvarja z nadzorom nad bankami, imamo pravila, ki zahtevajo, da um, državljani niso tisti, ki prvi plačajo za eh, banke v težavah. Eh, zmanjšujemo tudi slaba posojila. Ko bomo prišli do skupne opredelitve trenutnega stanja, bo lažje sprejeti odločitve o, naprimer, moralnem hazardu, eh, ki lahko nastane zaradi skupnega prevzemanja tveganja. Za me so vsi ti pomisleki zelo eh, resna razprava. Nihče ne zahteva eh, stalnih transferjev. Nihče eh, si ne prizadeva za sistem, ki bi ga lahko drugi izkoriščali. Ne, želimo, da so vsa naša gospodarstva bolj odporna zaradi pullinga tveganja, združevanja tveganja. In to združevanje tveganje je. Uh, tisti najpomembnejši element. Imamo časovni načrt eh, sveta iz leta 2016 in eh, upam, da ga bomo eh, v prihodnosti razvijali. Treba je izpostaviti dva ključna vidika. Prizadevati si moramo za skupno schemo za depozitna jamstva, kot to velja pri drugih tovrstnih sistemih. S tem bomo preprečili Eh, beg denarja iz eh, bank v določeni državi članici evromoča. Potrebujemo tudi ustrezno rezervo eh, za sklad za enotno reševanje. Integriran bančni sistem za panevropske banke je predpogoj, ni pa to še dovolj. In Zato bi se rad dotaknil še druge komponente finančne unije in to je unija kapitalskih trgov. Kap unija kapitalskih trgov je nujna zaradi dveh razlogov. Prvič, s tem izpostavljamo učinkovitost eh, enotnega trga. Preprosto povedano, eh, ljudje, ki imajo denar, lahko eh, denar posojajo neposredno ljudem, ki potrebujejo denar. S tem lahko poskrbimo za več eh, naložb in inovacij in izkoristimo potencial za rast. Še posebej, če so finančna sredstva usmerjena v eh, trajnostne infrastrukturne projekte. Drugič, Unija kapitalskih trgov je tudi način, da uh, se izvijemo iz uh, sistema ki temeli predvsem na posojili, eh, posojilih bank. To ima otipljive prednosti ne zgolj za podjetja, ampak tudi za državljane. Državljani v Evropi bodo namreč eh, imeli veliko prednosti zaradi eh, rasti, zaradi eh, boljšega donosa pri prihrankih. Ukrepati moramo na različnih ravneh bolje moramo eh, obdelovati in nadzirati kapitalske tokove, zato potrebujemo ustrezno finančno eh, strukturo. Odpraviti pa moramo čezmejne ovire za takšne tokove, naprimer kar se tiče informacijske asimetrije, eh, vprašanja davkov, vprašanja zakonodaje na področju nesolventnosti in vprašanja institucij. To ni preprosta naloga, to je dolgoročen projekt, ampak zahteva nek nov unos to mora biti tudi pomembnejši del razprav o poglabljanju uh, eh, EMO. Potrebujemo tudi sinergijo med kapitalsko unijo uh, in uh, bančno uh, unijo. S tem bomo laže našli kompromise pri razvoju ESM, pri fiskalnih zmogljivostih in boljših fiskalnih pravilih ravnoteže med fiskalno solidarnostjo in fiskalno odgovornostjo bo zagotovilo, da bo evromoče dostopalo do uh, instrumentov, ki so podobni uh, drugim zrelim uh, valutnim unijam. S tem bomo lahko pomagali državam, ki se bodo znašle v uh, resnih uh, gospodarskih težavah. S tem bomo lahko tudi bolj ustrezno izvajali monetarno politiko ECB. Imamo uh, eh, EMO, imamo uh, poročilo petih predsednikov, imamo časovni načrt iz leta 2016 in vse uh, te kratice nas ne smejo prestrašiti. Potrebujemo jasna pravila. Ko sem si prizadeval za izvolitev na mesto predsednika Euroskopine, sem jasno povedal, da je na nas izvoljenih politikih, da razložimo državljanom, zakaj gre. Ko govorimo o uniji trgo, kapitalskih trgov, moramo, moramo na primer povedati, da želimo eh, zagonskim podjetjem eh, svinske zagotoviti, da bodo lahko iskali finančna sredstva v Franciji. Eh, irski upokojenci bodo lahko vlagali v Nemčijo. Eh, španska podjetja. Eh, bodo lahko izvažala na nizozemsko. To so priložnosti, ki zagotavljamo v vsak dan v naših državljanov in tako eh, razširjamo naš potencial za rast. In s tem prehajam k zadnji točki. Zagotoviti moramo, da bo proces poglabljanja EMU smljena demokratična odgovornost. Ne gre zgolj za besede politično dogajanje eh, v Evropi kaže, da ljudje podpirajo eh, evropski projekt in evro. Imamo jasen mandat, biti moramo pragmatični pri iskanju rešitev, tako kot smo bili pragmatični v eh, času krize, ampak ne na račun šipkejših demokratičnih načel. Spoštovali bomo pogodbe in pravne zahteve, ampak ti elementi nam ne smejo preprečiti, da najdemo uh, odgovore na vprašanja naših državljanov. To vrstne seje so dober primer naše zaveze, da eh, prisluhnemo vsem in da še naprej zagotavljamo uspešne demokratične pobude, kot je Evropski semester. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, predsednik Centeno hvala za vaš pomemben prispevek. Imamo šest prošen za besedo, na voljo pa imamo samo 18 minut, tako da bomo strogi, vsak govornik dobi dve minuti. Začel bo gospod Erik Vrt iz francoske nacionalne skupščine. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam kratko, kratko vprašanje. Gospod predsednik Euroskupine, dejali ste, da smo v fazi rasti. To je res. Večina uh, držav tukaj beleži eh, povečano uh, rast, uh, tudi Francija, ampak zatem se skrivajo določena tveganja. Nekatera uh, ste omenili. Zanima pa me, če lahko poveste. Uh, katera tveganja ste zaznali, naprimer eh, precenitev aktive, eh, na to spremembe v eh, dolgovih v zasebnem sektorju, v nacionalnih dolgovih, kaj se dogaja z institucijami. Dejali ste, da želimo dograditi bančno unijo in unijo kapitalskih trgov in zanima me, katera so glavna tveganja, ki bi nam lahko eh, stala na poti, eh, tako pri zagotavljanju rasti, kot tudi pri zagotavljanju razvoja evromoča. Najlepša hvala, Sil eh, gospod Silva Pereira, Evropski parlament. <laughs> Najlepša hvala. Najprej bi rad. Uh, pozdravil profesorja Marija Sentena in mu čestital za izvolitev na mesto predsednika Evromoča. Mislim, da je to znak za dobro prihodnost Evromoča. Imamo ambicije, prizadevamo si za blaginjo in konvergenco v Evropski uniji, ampak vaša naloga je seveda zelo zahtevna, zelo težka. Do junija Želite namreč pravi program, ne zgolj časovnega načrta, program specifičnih ukrepov za evromoče. Imam dve specifični vprašanji, če dovolite. Prvič, pri reformi evromoča moramo ukrepiti proračunsko zmogljivost evromoča. Zanima me, če ste optimistični oziroma ne, kar se tiče novega kroga razprav o večletnem finančnem okviru če bo rezultat pogajanj o večletnem finančnem okviru slab, ne bomo ravno kredibilni, ko bomo govorili o eh, fiskalnih zmogljivostih evromoča. V govoru ste se dotaknili še enega vprašanja, ki se mi zdi pomembno. Okrepiti moramo demokratično legitimnost ekonomskega upravljanja. V tej luči me zanima, kako gledate na krepitev uloge Evropskega parlamenta v vseh delih Evropskega semestra. To bi lahko bil način zagotavljanja demokratične legitimnosti pri sprejemanju proračunskih eh, in ekonomskih odločitev. Matijas Firte, Mačarski parlament.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 pozdravljam tudi njegove sodelavce in sodelavke. Pripričan sem, da bodo uspehi evro skupine uspehi Evropske unije v celoti. V odboru za proračun bomo naslednji teden glasovali o finančnih perspektivah, o večletem finančnem okviru in o predlogih za lastna sredstva. Vsi se strinjamo eh, s krepitvijo evra in evrobmoča. Pomagati želimo tistim državam članicam, ki se želijo pridružiti evromočjo. Pomembno je, da zagotovimo ustrezno delujočo bančno eh, unijo, eh, varovalni mehanizem, preprečiti moramo asimetrične šoke. Seveda pa vse to zahteva nova sredstva in moje vprašanje je zelo specifično, zelo natačno. Ali bi lahko, na primer, uporabili polovico dobička Evropske centralne banke. S tem bi zagotovili 8 milijard evrov letno glede na eh, številke komisije. A se bi predsednik evroskupine strinjal, da bi lahko dobiček Evropske centralne banke uporabili kot lasna sredstva za evropski proračun oziroma proračun evromoča. To pomeni, da ne bi denarja jemali iz žepa davkoplačevalcev in to je bil cilj, ki smo si ga zastavili pri iskanju lasnih eh, novih sredstev za Euro, eh, Evropsko unijo. Mariza Matijaš, najlepša hvala, gospod predsednik tudi sama bi rada pozdravila predsednika Evroskupine v dvorani. Kar se tiče časovnega načrta za nekaj naslednjih eh, mesecev, bi rada izpostavila vrsto težav, ki eh, jih niste omenili, naprimer eh, javni dolg, pa tudi trgovinska vprašanja ali imate načrte za nekakšen časovni načrt, ki bi rešil vprašanje prestrukturiranja dolgov in to k malu. Drugo vprašanje, kar se tiče preseškov, me zanima, če imate uh, ideje, kako rešiti vprašanje tistih držav, ki imajo velike preseške, naprimer uh, eh, Nemčija. Najlepša hvala. Dobrodošli, eh, gospod predsednik Evroskupine. Omenili ste primer Portugalske. Na vkljub pritisku in izseljevanju evropskih institucij je Portugalska stopila na eh, pot prestrukturiranja, na kateri je branila pravice in plače ljudi. To je imelo pozitivne rezultate ne zgolj za prebivalce, ampak za eh, celotno državo pravila, ki so povezana z evrom in ekonomsko in monetarno unijo, so bila velika uh, omejitev, velika ovira pri uh, tej poti. Zaradi teh pravil si je država nabrala toliko dolgov. Eh, zato ni dovolj javnih naložb. mene skrbi, da bo poglabljanje ekonomske in monetarne unije pomenilo dodatne omejitve. 16 let, 16 let že Portugalska zaostaja za evropskim eh, povprečjem. In na to še vprašanje dolga. V gospodarstvih perifernih držav je dolg eh, rezultat ekonomske in monetarne unije. Ta prisila pomeni, da vire preusmerjamo iz uporabnih področji v eh, krepitev rasti to vprašanje dolgov je treba rešiti na evropski ravni in zanima me, kakšne predloge nameravate predstaviti na tem področju. Kako bi lahko, na primer, eh, izpogajali spremembe dolgov? Kakšne rešitve imate v mislih za to, da bi zagotovili, da se eh, primarni presežki eh, uporabijo za javne naložbe, ne pa za izplačevanje dolgov? To namreč potrebujejo te države. Sredstva morajo uložiti v uh, zmanjšanje odvisnosti od dolgov. Ta pa je rezultat ekonomske in monetarne unije. Najlepša hvala. Predsednik Senteno, izvolite. Uh, for... Najlepša hvala za vaše vprašanje. Začel bom s prvim vprašanjem o tveganjih, ki. Uh, so za nas v tem trenutku še vedno izjiv. Deloma se ta tveganja navezujejo na zunanja tveganja, ki se jih moramo biti, ki se jih moramo zavedati, se uprečujem. Deloma pa so to tveganja povezana s krizo, ki je sicer za nami in tudi ta moramo reševati učinkovito. Eno od velikih tveganj, ki jih eh, sam vidim, je tveganje neukrepanja. Če ne bomo sprejeli dodatnih reform evromočja, s katerimi bi izboljšali odpornost tega območja, izboljšali eh, zmogljivosti za reševanje naslednje krize, potem eh, ne bomo opravili eh, naše naloge, našega dela. To pomeni, da je treba rešiti ta tveganja, ki smo jih eh, podedovali, rešiti pa moramo tudi vprašanje zunanjega tveganja. Časovni načrt, ki je pred nami, je precej natančen eh, v eh, tem zvezi. Če bomo temu časovnemu načrtu sledili, potem bomo izboljšali sposobnost ekonomske in monetarne unije, da ta tveganja rešuje. Sedaj pa bom nadaljeval v portugalščini. Začel bi takole. Finančni viri, finančna sredstva Evropske unije in naša zmožnost, da ta sredstva uporabljamo učinkovito v naslednjem večletnem finančnem okviru, bodo ključni dejavnik pri izvajanju vseh naših skupnih politik. To pomeni, da si moramo pogledati finančna sredstva, ki so na voljo, in jih prilagoditi, usmeriti v tiste najpomembnejše finančne cilje. Ekonomska in monetarna unija mora postati odpornejša. Razprava o fiskalni zmogljivosti evroobmočja pa je zelo pomembna razprava. Pomembna je zlasti zato, ker mora ta fiskalna zmogljivost služiti boju proti asimetričnim šokom, o čemer smo že govorili. Uporabiti pa jo moramo tudi zato, da izboljšamo naložbeno zmogljivost različnih gospodarstev v različnih fazah ekonomskega cikla. Krepitev proračuna Evropske unije je tema, ki je v tej razpravi ne smemo zanemariti. V uvodnih komentarjih sem sicer že izpostavil pomen sodelovanja Evropskega parlamenta v tej razpravi. Pozdravljamo dejstvo, da ta razprava poteka. Upamo, da bo v prihodnosti še pomembnejša. Dobiček ECB so evropska sredstva in eh, tako jih moramo tudi obravnavati. Prepričan sem, da bo tudi svet obravnaval ta vprašanja in eh, poskušal eh, oblikovati različne možnosti. Sam bi bil pripravljen podpreti uh, idejo, da so ta sredstva evropska sredstva in da jih je treba ravno zaradi tega uporabiti kar najbolj učinkovito. Evropska unija in še zlasti evromoče imata veliko preseškov presežki so oblika prihrankov. In reforme, o katerih sem govoril na področju bančne unije, unije kapitalskih trgov, to vrstne reforme so z tega vidika izjemno pomembne. Z njimi namreč zagotovimo, da se sredstva porabljajo ustrezno v interesu državljanov evromočja skrbeti moramo za delujoče eh, trge, usmeriti prihranke eh, v eh, naložbe in tako naprej. S tem izboljšamo možnosti za rast. V evropskem semestru imamo specifična priporočila in specifične ocene tudi glede uporabe preseškov in glede reševanja neravnovesja do katerega pride zaradi teh preseškov. Reforme, ki nas čakajo v prihodnosti, morajo biti obsežne. Zagotoviti moramo namreč, da bodo preseški, ki eh, so na voljo, bolje porazdeljeni. Zagotoviti je treba tudi večjo mero lasništva eh, nad reševanjem vprašanja presežko. Eden glavnih elementov rasti eh, v evroobmočju temeli ravno na presežkih. Na to vprašanje dolgov. O dolgovih smo se eh, v preteklosti že veliko pogovarjali tudi z vidika reševanja krize. Obstajajo podporni mehanizmi, ki so eh, sedaj precej učinkovitejši kot pa tisti instrumenti, ki smo jih imeli na voljo eh, ob začetku krize. In Evropski mehanizem za stabilnost je eden od takšnih primerov. Še naprej moramo krepiti ta mehanizem, zato da bo primeren glede na potrebe, ki se bodo uh, pojavile v prihodnosti. Še enkrat gre za to, da moramo obstoječa sredstva uporabiti kar najbolj učinkovito. izvesti je treba takšne reforme, ki bodo oblikovale boljše mehanizme, ki bodo delovali v praksi. Hvala. Also... Najlepša hvala, gospod Mario Senteno. Hvala tudi za vašo izredno zavezo temu, da kar najbolje izkoristimo to priložnost, da dokončamo bančno unijo in poglobimo gospodarsko in monetarno unijo vključno s tem, da seveda okrepimo demokratsko odgovornost in transparentnost. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja med Evropskim parlamentom in Evroskupino. Spodbujamo tudi močen in eh, konkreten dialog med eh, Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, ki so stebri demokracije v Evropi. Ta konferenca je gotovo pomemben prispevek k takšnemu medparlamentarnemu dialogu o bolj transparentni ekonomski in monetarni uniji. Najlepša hvala, Mario Sendeno, sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjim zasedanjem eh, o zelo pomembni temi. Torej o evropskem proračunu. mesdames messieurs chers collègues dame in gospodje dragi kolegi nadaljevali bomo pozdravljam vas pri tem zadnjem zaključnem panelu ki bo govoril o, o prihodnjem večletnem finančnem okviru in vsi upamo, da bo ta Evropski uniji zagotovil sredstva za pripravo na prihodnost. Rad bi pozdravil gospomendo Stojanovo, ki je predsednica uh, odbora za finance in proračun v Bolgarski narodni skupščini in ki bo uh, sopredsedovala temu zadnjemu panelu. Če eh, želite besedo, v tej zadnji razpravi, potem eh, boste dobili na voljo dve minuti in prosim, da svoj listek odate dvoranskemu osebju. Eh, jaz predlagam, da bi najprej pristupnili komisarju eh, Günterju Oettingerju, ki je že tukaj z njami, za kar se mu zahvaljujem. Vendar pa nas bo moral kmalo zapustiti. Tako da, gospod komisar, beseda je kar vaša. Fejata, ja, fode. Spoštovani predsedujoči, poslane Tartuji, spoštovane poslanke in poslanci tako iz nacionalnih parlamentov, kot tudi iz Evropskega parlamenta. Gospe in gospodje, odlično je, da ste se odločili zasedati v tej Evropski prestolnici včeraj in danes. Z veseljem bom z vami spregovoril o prihodnosti Evrope, in o prihodnosti financ v Evropi. Vsi dobro vemo, da obstajajo trije instrumenti v politiki. Najprej imamo zakone, standarde, ureditve, potem imamo prepričljivo komunikacijo, tretji element pa so vzpodbude za projekte, torej eh, finančna stran ta pa se financira iz javnega proračuna. V tem trenutku pripravljamo novi sedemletni finančni okvir od leta 2021 do 2027. Komisija bo 2. maja letos predložila osnutek tega proračuna. Prav zato bomo veseli vaših konstruktivnih komentarjev in kritik. Mislim, da bodo prišle ravno ob pravem času. V vaših državah članicah ste prav vi odgovorni za nacionalni proračun. Ko želite sprejeti nacionalni proračun, potrebujete večino v enem ali obeh domih parlamenta. Kakorkoli že, sprejet mora biti z večino. Za večletni finančni okvir prav tako potrebujemo večino, če ga želimo sprejeti, in sicer večino v Evropskem parlamentu. Predsednik odbora za proračun, gospod Artui. Njegovi kolegi v odboru za proračun in vsi ostali poslanci so odgovorni za to, da se ta okvir spreme. Potrebujemo pa seveda tudi soglasje sveta. Ampak tam mora biti večletni finančni okvir sprejet soglasno. Torej, v vašem parlamentu si predstavljajte, kako bi dosegli soglasno odločitev o proračunu. Veliko sreče s tem. Pri nas potrebujemo soglasje 27 finančnih ministrov, 27 ministrov v svetu za splošne zadeve in na koncu 27 eh, predsednikov držav, in vlad. Pa tudi vseh 27 nacionalnih parlamentov mora to potrditi, torej vi. V primerjavi s tem je še izvoliti papeža zelo preprosto. Prav zato mi sedaj dobro prisluhnite. Pogosto se odpravljam v prestolnice držav članic, se pogovarjam z ministri in nacionalnimi parlamenti ugotavljam, kaj potrebujemo za to, da bi dosegli sprejemljiv kompromis. Z veseljem bi rad slišal, kaj vi pričakujete od Evropske unije, kaj potrebujejo naši državljani. V četrtek in petek se bodo sestali predsedniki držav članic in vlad vseh 27 držav članic. Neformalno se bodo pogovarjali tudi o večletnem finančnem okvirju. V sporočilu, v sporočilu komisije nismo napisali nobenih prioritet in predlogov glede tega. Navedli smo različne možnosti, kot, ki obstajajo. Vprašali smo, kaj želite dobiti od Evropske unije. Sam predlagam, da se odločite samo za projekte, teme in področja, ki. Um, pri, predstavljajo dodano vrednost za vas, za vašo državo in za, držav, in za državljane. Torej, projekte, ki jih lahko Evropa bolje financira, bolj učinkovito. Obravnavajmo probleme, ki jih lahko Evropa bolj učinkovito reši. Trenutno imamo eh, MFF, ki, ki vključuje tradicionalne programe, kohezijsko politiko, skupno kmetijsko politiko, potem eh, program za povezovanje Evrope, ko gre za izgradnjo infrastrukture, program Erasmus, ki milijonom mladim omogoča, da doživijo Evropo, da doživijo mobilnost v izobraževanju in svoje izobraževanje povezujejo z Evropo. Potem imamo tukaj še obzorja 2020, Evropski program za raziskave in inovacije. To so programi, ki že obstajajo. V zadnjih letih pa uh, smo morali dodati tudi nove naloge, ki jih ne vi, ne mi nismo mogli predvideti. Gre za vprašanje migracij, sprejem eh, določenih eh, priš, priseljencev, beguncev, potem varnost, tako varnost na zunaj, kot tudi na znotraj. Na teh novih področjih vidimo, da lahko dosežemo dodano vrednost v Evropski uniji. Torej, tukaj lahko bolj učinkovito delamo na evropski ravni. Prejšnji teden sem bil na varnostni konferenci v Minhnu. Tam je bilo več kot 100 ministrov za zunanje zadeve in ministrov za obrambo. Hitro je postalo jasno, da se pričakuje, da bo Evropa sama vzela v roke svojo varnostno in zunanjo politiko ne smemo se zanašati več samo na američane. Od nas se pričakuje, da eh, smo na nek način tudi obrambna unija. Pričakuje se, da bomo skupaj vlagali v raziskovalne projekte za obrambo, da bomo vlagali v obrambno industrijo Evrope. Tukaj lahko dosežemo jasno dodano vrednost. Naj podam še drugi primer mnogi nacionalni ministri pravijo, da je mejni nadzor na notranjih mejah Evropske unije potreben samo takrat, ko mejni nadzor na zunanjih eh, mejah ni zadosten, ko ne deluje dobro. Torej, ko gre za eh, begunce iz vojnih območij, ko gre za prosilce za azil in združitve družine. Svoboda gibanja znotraj Evrope je ključnega pomena. To, da nimamo več notranjih nadzorov meja med Nemčijo in Dansko, med Slovenijo in Avstrijo in tako naprej. To je prednost tako za naše gospodarstvo, za naše zaposlene in vse državljane. Pomagati pa moramo našim bolgarskim kolegom, našim grškim kolegom, pa seveda tudi italijanskim kolegom in kolegom v Malti, na Cipru in v Španiji. Namreč, naprimer na Irskem, nimajo veliko izdatkov eh, zaradi dodatnega dela z begunci. Tudi na Finskem in na Portugalskem dobijo le malo beguncev, ki neposredno pridejo v njihovo državo. Prav zato moramo skupaj organizirati eh, nadzor zunanjih meja. Vi pa se morate odločiti. Namreč samo uh, Evropa nima nobenih, nobenih dolgov. Od ustanovitve Evropske unije imamo prepoved zadolževanja. Države, članice, občine, mesta, vsi eh, so se zadolževali in se zadolžili. Nekateri bolj, drugi manj. Ampak po pravici povedano smo se vsi verjetno preveč zadolžili. Evropa pa nima dolgov ta bližnica, da bi naše izdatke plačali z dolgovi, ni pot, ki smo jo mi izbrali. Poleg tega tudi nimamo nobene možnosti, da bi pobirali davke in na tak način plačevali naše dodatne naloge. Vsake, vsako leto moramo najti sredstva za to, da financiramo te nove naloge. V proračunu in finančnem okvirju za, za naslednja leta imamo dve luknji. Pri prihodkih in pri izdatkih. Najprej Brexit. Združeno kraljestvo je eh, neto plačnica in zato bomo izgubili 12 do 13 milijonov evrov. Potem pa luknja pri izdatkih. Tukaj imamo dodatne naloge, obramba, varnost na zunanjih mejah, migracije, potem dodatne raziskave, ki so bolj smiselne na evropski ravni. Za luknjo, ki jo bo povzročil Brexit, predlagamo, da se polovico tega pokrije z vrčevanjem znotraj obstoječih proračunskih struktur. 50 odstotkov bomo tako pokrili. Za drugih 50 odstotkov pa želimo sveža sredstva od držav članic, ki ostajajo v Evropski uniji. Kar se tiče nalog, ki jih izvajamo v interesu naših državljanov in v interesu držav članic, tukaj moramo razumeti, da jih bomo izpolnjevali samo, če bomo imeli dovolj financ za to. In tukaj predlagamo 80 odstotkov svežega denarja in 20 odstotkov, ki jih bomo privačevali iz prerasporeditve iz obstoječih proračunskih struktur. Prav zato se je v državah članicah začela precej sporna razprava. Pred kratkim sem obiskal eno izmed držav članic, kjer mi je minister za kmetijstvo povedal naslednje. V Evropski uniji lahko počnete, kar želite, ampak ne smete um, krčiti sredstev za kmetijstvo. Potem so prišli eh, veljaki in ministri iz eh, te iste države, pa so mi rekli, da ja, ne smete krčati, sred, eh, krčati sredstev v kohezijski politiki. Tudi predstavniki regij pravijo enako, ampak nekje bomo morali skrčiti sredstva. Če Evropsko unijo zapusti velika neto plačnica, je to tako, kot bi nas zapustil bogati stric. Ko bo božič, bo pač mandaril pod smrečico. Tako pač je. Velja pa tudi, da ne bi bilo smiselno, če bi to luknjo zaradi brexita krpali samo z vrčevanjem pri eh, naših obstoječih strukturah. Ne želimo škoditi kmetijski politiki ali kohezijski politiki. Smiselno bomo vrčevali, ne bomo pa tukaj naredili ekstremnih rezov mislim, da eh, deset odstotkov tukaj lahko razumemo, da se krči preveč, pa ne želimo krčiti. Želim si, da bi vse regije izkoriščale kohezijske programe, da bi lahko zaprosile za kohezijska sredstva. Dva programa želim eh, nadaljevati v naslednjem okviru brez varčevanja, celo povečati želimo sredstva v teh programih. Najprej imamo tu Erasmus, plus, za mlade generacije in potem obzorja, oziroma Horizon po 2020, tako da bomo lahko nadaljevali z inovacijami in večanjem konkurenčnosti v Evropi. Parlament bo v naslednjih dnevih razpravljal o dveh poročilih povezanih z večletnim finančnim okvirjem. Z nami sta oba poročevalca teh, poro, teh poročil. Po dolgih razpravah eh, smo razmislili o tem, da bi potrebovali nekakšno omejitev 1,3 odstotka glede krčen. Nek, nekatere države članice, manjše število držav članic, pravi, da bi tukaj potrebovali omejitev 1,0. v bistvu je to nadaljevanje razmišljanja eh, Davida Camerona. Če bodo nekatere države ustrajale pri 1,3, drugi pa si želijo 1, torej če bodo ustrajale pri 1,0, mi pa bomo želeli 1,3, potem bodo zmagali Trump in Putin, saj Evropska unija ne bo mora, mogla ukrepati. Naši državljani pa bodo tisti, ki bodo na izgubi. Namreč eh, prihodnosti Evrope brez dobro usklajenega proračuna ne bomo mogli financirati. Vse vas torej prosim, da ostanimo fleksibilni. Če ne bomo pripravljeni na kompromis, ne bomo nikoli dosegli soglasja. Jaz torej stavim na kompromis. Vsi udeleženi tako v parlamentu, v komisiji in tudi v svetu morajo biti pripravljeni na ta kompromis. In še zadnja točka za danes. V tem večletnem finančnem okviru bomo torej pripravili šesto eh, različico večletnega finančnega okvirja. Prvo je pripravil, so pripravili v času Žaka Delorja leta 1988, ampak neč, nekaj se še nikoli poprej ni zgodilo. Med predlogom komisije in med začetkom finančnega okvirja leta 2021 potekajo evropske volitve. Zato imamo tukaj dve izbiri, ali se bo to sprejelo prej ali pa po evropskih volitvah. Problemi ne bodo manjši, če bomo to odlašali. In problemi, eh, ki sem jih sedaj opisal, se gotovo ne bodo rešili. Če se bomo začeli posvetovati šele leta 2020, bomo verjetno prepozno zaključili eh, z rezultati. Namreč naši kmetje, naše uprave, naši raziskovalci, naši državljani si želijo jasnosti in to čim prej, tem bolje. Na zadnje, ko je komisija Baroso objavila svoj predlog junija 2012, se potem ni zgodilo veliko. 15. decembra 2013 eh, so o tem še razpravljali, so to sprejeli in potem je bilo leto 2014 izgubljeno leto. Zakaj? Zato, ker so morali sprejeti dodatna pravila in uh, ker so se pogajali z regijami in uh, drugimi upravami, kar je potem trajalo še eno leto. Če se želimo kaj naučiti iz napak, ki smo jih storili v preteklosti, moramo izkoristiti čas od sedaj do velike noči naslednje leto. Zediniti se moramo in uh, torej omogočiti jasnost vsem uporabnikom evropskih programov. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, vsi težko čakamo na večletni finančni okvir. Sedaj pa dajem besedo gospe Stojanovi, ki bo vodila prvi del seje. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Artuji. V bistvu nimamo veliko časa, tako da moramo začeti hitro. Besedo bi kar takoj predala gospe Marineli Petrovi, namestnici ministra za finance iz Bolgarije. Izvolite, pet minut imate na voljo. Najlepša hvala, ja, čisto kratka želim biti. Govorimo o imenu bolgarskega predsedstva in zato bi v bistvu podprla to, kar je pravkar povedal komisar Oettinger. V okviru predsedstva tesno sodelujemo z avstrijskim eh, in romunskim predsedstvom, ki prihajata za nami, tako da bi podprli ta cilj komisije. Želimo si, da bi razprava o naslednjem večletnem finančnem okviru bila določa, dokončana še pred naslednjo veliko nočjo, torej naslednje leto. To bo mogoče le, če se bomo vsi potrudili in poskušali doseči vse, kar je mogoče. Predlog komisije bo objavljen 2. maja in mi smo pripravljeni na to, da ne mudoma začnemo z pogajanji in eh, pregledom predloga. Pričakujemo tudi, da bodo potrebne predstavitve vsem stalnim predstavništvom v, v Bruslju, potem se bo nadaljevalo delo v Koreperju in v delovni skupini prijateljev predsedstva. Želimo si sklicati toliko sestankov, koliko jih bo realistično mogoče. Verjetno največ dva sestanka na mesec, tako da bomo lahko na tak način. Uh, uspešno zaključili to prvo pregledovalno fazo in da bo avstrijsko predsedstvo lahko brez težav nadaljevalo z delom. V sporočilu komisije, ki je bilo objavljeno pred nekaj dnevi, vidimo, da gre v pravo smer, ker želi uskladiti razpravo na tak način, da izpostavi glavne možnosti. Države članice bodo tako lahko izbrale najbolj primerno možnost izmed eh, vsega, kar je ponujeno. Po našem mnenju je torej verjetno maj, eh, malce povišati pragove znotraj večletnega finančnega okvirja. Vse potrebujemo dovolj sredstev za to, da se soočimo z nadaljnimi izzivi, kar se tiče migracij ter notranje in zunanje varnosti in podobnega. Zagotoviti moramo ravnotežje med glavnimi funkcijami javnih financ. Gre za alokativno, distributivno in stabilizacijsko funkcijo. Mislim, da ne smemo eh, pozabiti na funkcijo razdeljevanja, ki je predvsem povezana z kohezijsko politiko in kmetijsko politiko. Ti dve politiki bomo ohranili kot eh, najvišjo prioriteto. Seveda pa moramo nove politike vključiti v načrtovanje v skladu s tem, kar je komisija predstavila v svojem sporočilu. Toliko z moje strani, za konec bi dejala samo še naslednje. V našem logotipu predsedstva je kohezija ena izmed glavnih prioritet. In to se nam zdi zelo pomembno. Še naprej bomo se zauzemali za to, da bo kohezijska politika ena izmed glavnih evropskih politik in da bo zauzela ključno mesto v evropskem proračunu. Bogodare, gospod Petrova. Najlepša hvala, gospa Petrova. Hvala lepa tudi za to, da ste bili tako kratki in jedenati. Sedaj pa dajem besedo gospodu Olbrihtu in gospe Tomas. To sta soporočevalca eh, pri poročilu o večletnem finančnem okvirju. Vsak ima na voljo pet ali šest minut. Izvolite. Hvala lepa. Midva sva soporočevalca glede večletnega finančnega okvirja jaz prihajam iz skupine ELS, soporočevalka pa iz skupine SND. Nujno bo torej, da najdemo kompromis ne samo drug z drugim, ampak med glavnimi političnimi skupinami. Želiva pa pojasniti svoje stališče. Evropski parlament ne čaka na to, da mu bo dodeljeno mesto v tem postopku. Odzvali smo se na prvi dokument komisije, na drugi dokument in eh, sedaj ta teden bomo pripravili politično stališče odbora za proračun in kmalo stališče um, celotnega parlamenta. Torej, če ima komisija težavo za 27 ministri, mi imamo torej, ta izziv, da, iz, um, da uskladimo več kot 700 poslancev. Mislim, da je za nacionalne poslance precej jasno, da obstajata dve možni strategiji tukaj. Ali se odločimo, da razmislimo o tem, kaj želimo storiti, koliko bodo ostalo in koliko denarja imamo na voljo. To je ena pot, ali pa začnemo z druge strani. Rečemo, da bomo plačali en odstotek in eh, potem vidimo, kaj lahko s tem storimo. Gre torej za dve čisto nasprotni strategiji. Vprašanje pa je, kakšna je uh, realnost. Mi in nacionalne vlade si zastavijo naloge, ki jih želijo uresničiti in potem rečejo, ja, ampak dali bomo pa samo en odstotek. Tukaj prihaja do nasproti med eh, cili in finančnimi sredstvi. Mi v parlamentu prihajamo iz različnih političnih skupin. Naš način razmišljanja je tak, prioritete smo si zadali, vprašanje pa je, ali imamo dovolj sredstev, da to tudi uresničimo. Če ne, potem moramo ponovno razmisliti o prioritetah ali pa najti dodatna sredstva. V parlamentu imamo določene proevropske stranke, ki želijo dodati več denarja v proračun, potem pa imamo telo določene protievropske stranke, ki pravijo, da če ni dovolj denarja, potem pa moramo odpisati določene prioritete, prenesti, priorite, prenesti pristojnosti stran od Evrope in eh, ukiniti del pristojnosti Evropske unije. Mi kot parlament predlagamo, da se obnašamo pragmatično. Obstajajo določeni standardi glede ukrepov Evropske unije in začet, predlagamo, da začnimo z enakimi standardi proračun bomo znižali za prispevek Združenega kraljestva in eh, potem znižali tudi eh, izdatke, ki bi jih drugače imeli za Združenim kraljestvom. In potem ta znižani proračun bo izhodiščna točka. Pravimo, da lahko ohranimo kohezijsko politiko in kmetijsko politiko brez izdatkov in prihodkov za Združeno kraljestvo. Potrojiti pa želimo sredstva za Erasmus, plus, ker je to pomembna, eh, pomemben projekt. Potem želimo podvojiti tudi sredstva za kozme in eh, pobudo za mlade. Več sredstev želimo nameniti tudi nekaterim drugim programom. In eh, do česa smo na koncu prišli? Do 1,3 odstotka. Nismo torej začeli s tem ampak do tega smo prišli. 1,3 odstotka bruto nacionalnega dohodka je rezultat naše analize. Sedaj pa bomo mi kot parlament rekli svetu. No, če se vi s tem ne strinjate, potem pa povejte, kje bi radi rezali proračun, kje bi radi oduzeli um, sredstva iz evropskega proračuna. Ali želite manj mejnega nadzora, ali želite manj raziskav, ali pa morda želite eh, manj sredstev za kohezijsko politiko in kmetijsko politiko. Vprašajte se, kako se bodo na to odzvali državljani. Preden dam besedo kolegici Izabel Toma, naj povem naslednje. Evropski parlament, mi smo zastopniki enakih političnih strank kot vi v nacionalnih parlamentih in mi poskušamo na tak način predstavljati enake politične družine na nacionalni ravni in evropski ravni. Mi kot predstavniki različnih političnih skupin sedaj prosimo vlade, da morajo biti čim bolj jasni ne za nas, ampak v dobro državljans, evropskih državljanov. Državljanom moramo povedati, kaj lahko pričakujejo od Evropske unije. Namreč, če jim tega ne bomo povedali, potem bodo ljudje izgubili zaupanje v Evropsko unijo. Potem bodo začeli trditi, da Evropska unija ne deluje. Za nas je to izjemno pomembno. Torej, če se mogoče v tej skupini, v tej seji danes ne strinjamo glede vsega, mislim, da moramo jasno povedati, da moramo biti iskreni in jasno povedati, česa si želimo od Evropske unije. Gospa Toma, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Govorila bom francosko. Pour l'Europe. Za Evropo, kot za vse ostale stvari v življenju, je sicer dobro, če slišimo uh, izjave o ljubezni, ampak uh, Ni dobro, če eh, tem izjavam ne sledijo tudi konkretna dejanja. In takšna izjava o ljubezni do Evrope je evropski proračun. Veliko je izjav, manj pa je dokazov. V preteklih letih je večkrat prišlo do znižanja proračuna večletni finančni okvir je nižji od prejšnjega in eh, poleg tega je prišlo do znižanja proračuna tudi vsako leto, leta 2018 pri tem ni nobena izjema. Kljub temu pa vsak mesec slišimo eh, pomembne izjave in Evropska unija dobiva nove naloge. Torej, od nas zahtevajo, da storimo več eh, na mejah, eh, pri vlaganjih in tako naprej, in to za manj sredstvi. In tako ne moremo nadaljevati. Gospod komisar je za kompromis in eh, lahko vam zagotovim, da glede na to, da imam soporočevalca iz druge skupine, moramo vsak dan sprejemati kompromise. Za našega stolišča je v interesu držav članic, da sprejmemo proračun na ravni kot je sedaj in eh, ko bo odšlo Združeno kraljestvo, se bomo znašli v situaciji, ki jo je menil gospod Olbricht, 1,3 odstotka brutodružbenega proizvoda in uh, to bo ogrozilo politike, kot so Erasmus, obzorje 2020 in tako naprej. Poleg tega pa bodo tukaj tudi uh, nove politike. In potem bi rada eh, spregovorila tudi o prihodnih dejavnostih. Gospa eh, Marijela Petrova je govorila o dveh sejah na mesec med komisijo in eh, svetom. Ja, čestitke za to redno sodelovanje komisije in sveta, ampak zanima me, kaj pa ste predvideli za razpravo z Evropskim parlamentom. Postopek je jasen. Na začetku postopka moramo potrditi eh, predlog sveta, eh, o katerem eh, se bo svet dogovoril z komisijo. Torej, kako lahko sodelujemo? Eh, z nacionalnimi parlamenti, s katerimi se želimo sestati eh, čim pogosteje. Eh, kako nameravate upoštevati naše mnenje? In na koncu bi rada bila pragmatična, kot je dejal gospod Olbricht. Nihče nima čudežne paličice. Če želimo ohraniti to raven proračuna v Evropski uniji, potem ne moremo več, se ne moremo več opirati na nacionalne proračune, kajti to ni dobro za nacionalne proračune, ki imajo svoje prioritete in to do, ni dobro tudi za evropski proračun, ki se uh, eh, vse čas zmanjšuje. Torej, imamo le eno možnost. Vrniti se moramo na sam začetek in uh, začeti razpravljati o lastnih verih. In iz tega razloga, se je ta parlament odločil in bo glasoval o povezavi prihodnega večletnega finančnega okvira in pa eh, predlogom o lastnih verjih. Z soporočevalcem sva pripravila za lastne vere agendo, ki je zelo eh, podobna in pa usklajena agendi za večletni finančni ukvir. In upam, gospa ministrica, gospa Petrova, da bo svet spremenil eh, svojo agendo, kajti ne mogoče je, da bi parlament, ki je komaj da bil izvoljen eh, z komisijo, ki bi komaj da bila imenovana, da bi Torej, ta parlament potem takoj uh, začne z pogajanji. Mislim, da bi bilo bolje, če uh, z temi pogajanji pričnemo prej. Najlepša hvala. Gospod Artuj, spovedi. Hvala lepa. Gospod Artuj, dajem vam besedo, da lahko nadaljujete z vodenjem te razprave. Madam, uh, eh, hvala lepa, gospa sopredsedojoča. Hvala lepa in dajem besedo članu eh, odbora, finančnega odbora v nizozemskem parlamentu in hkrati prosim vse govorce, da eh, ne presežejo pet minut. Gospod Mahir Alkaja. Like thank... Najlepša hvala vsem eh, današnjim govorcem za predstavitev mnenja o finančni perspektivi. Veseli me, da lahko tudi jaz predstavim svoje stališče z vidika nizozemske socialistične stranke. Nimam veliko časa, skušal bom biti kratek, rad pa bi izpostavil dve točki. Prva in najpomembnejša točka je, da eh, potrebuje ta finančni okvir podporo v vseh državah članicah. Naj bom odkrit, to ni nekaj samoumevnega. Zaradi tega bi bil zelo vesel, če bi lahko uh, rekel, da poteka eh, razprava, da ne poteka razprava o učinkovitosti evropskega proračuna in o učinkoviti rabi, ampak nažalost poteka. Če si ogledamo Evropski socialni sklad, skupno kmetijsko politiko ali pa kohezijski sklad, vidimo, da je skeptičnost med našimi državljani izjemno visoka. Ljudje se upravičeno sprašujejo, ali lahko solidarnost in porazdelitev bogatstva najbolje zasnujemo na evropski ravni. Če se ne bomo soočili z eh, to skeptičnostjo eh, pred pripravo proračunskega okvira, bo to koristilo le nacionalistom. In žal eh, to že vidimo ne samo na nizozemskem. In to me vodi k moji drugi točki. Brexit predstavlja veliko priložnost imamo več možnosti, kajti država članica NATO plačnica se je odločila, da bo zapustila Evropsko unijo. Sedaj moramo pokazati vsem nacionalistom, da eh, Evropska unija eh, ne zahteva vedno več od držav članic po vsaki krizi. In eh, da ne bi bilo prav, eh, če eh, bi bila edina eh, možnost za posameznike, da karkoli spremenijo, da izkočijo iz tega vlaka, ki ga imenujemo Evropska unija. Posamezniki morajo imeti tudi možnost spremeniti smer in zato potrebujemo učinkovito Evropsko unijo v kateri bodo projekti z čezmejno dimenzijo imeli prednost. Sofinanciranje teh eh, projektov mora postati standard, ne pa izjema. In poleg eh, tega uh, mora biti uh, poseganje z strani Evropske unije omejeno na minimum. Uh, proračun mora ostati eh, omejen, eh, proračun domestiti pa je potrebno eh, izpad, ki bo nastal zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Le potem bo lahko ta proračun verodostojen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa bom dal besedo tistim kolegom, ki ste za njo prosili. Deset vas je na seznamu eh, in vsak bo dobil eh, dve minuti. Andrej Slačta bo prvi iz eh, polskega parlamenta. Mogoče nas je pa zapustil. Očitno. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, nimamo veliko časa, zato bom skušal biti zares kratek. Polska vlada in polski parlament sledita razpravam o proračunu in eh, radi bi povdarili, da se moramo osredotočiti na to, kar že deluje znotraj kohezijske politike in skupne kmetijske politike. Menimo, kot je dejal komisar Oettinger, eh, da eh, imajo te politike visoko evropsko dodano vrednost. Kohezijska politika, v to smo prepričani, z dobro preizkušenimi instrumenti je eh, dobro orodje za zagotovitev konvergenčnosti med državami članicami. Ta visoka dodana vrednost pa je povezana tudi z infrastrukturnimi projekti in pozivamo vas, da eh, ko eh, pričnete pripravljati prihodni večletni finančni okvir, ne pozabite na to, da morate z evropskimi sredstvi podpreti velike projekte, eh, kot je recimo projekt Via Baltica to je uh, zelo pomemben uh, projekt ne uh, samo uh, za uh, severnoevropske države ali pa Via Karpatika za srednjeevropske države. Potrebno resničiti to, kar predlagamo znotraj kohezijske politike. Uh, znotraj skupne kmetijske politike in to bi lahko bil zelo dober odgovor na velike izzive, ki nas eh, čakajo v prihodnosti, kot eh, so recimo podnebne spremembe ali pa krožno gospodarstvo ali pa uh, eh, uspodbuditev ulagan ali pa digitalni trg. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam. Sedaj pa Jan Krajner iz avstrijskega parlamenta. Yes, uh, you, Chair, uh, keep... ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Kratek bom, zato bom lepo komentiral vprašanje lastnih sredstev. Mislim, da imamo že veliko davkov in da bi bila dobra ideja, če bi lahko te davke eh, pobirale države na nacionalni ravni. V nasprotnem primeru bi se soočili z. Eh, tako imenovano božično dilemo. Eh, če recimo ena država uvede davek na kerozin, bi eh, s tem eh, škodovala zgolj lastnemu gospodarstvu. Ali pa če bi le ena država uvedla davek na finančne transakcije to bi eh, škodilo le eh, vsake posamezni državi članici, če bi se eh, za to vrstne poteze odločila sama. Evropska unija razmišlja o lastnih verjih, vendar pa mislim, da bi se morala sredotočiti na davke, ki jih lahko države članice pobirajo same. Potem bi imeli presežek in pa pozitivne učinke v državah članicah. Evropska unija pa bi imela sredstva, ki bi jih potrebovala za vse svoje pomembne projekte in sredstva, ki jih države članice niso pripravljene zagotoviti eh, Evropski uniji. Mislim, da bi to vsem koristila. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo naš splošni poročevalec za proračun za leto 2018, Sigfrid Mureša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisar Oettinger, dragi kolegi. Jasno je, da eh, je naša naloga ta, da zagotovimo Evropski uniji nov večletni finančni okvir, ki bi jasno določil odnose med državljani Evrope in pa inštitucijami za prihodnje desetletje. Po mojem mnenju moramo najti pravo ravnotežje med tradicionalnimi prioritetami, kot sta kmetijstvo in pa kohezijska politika. Eh, to sta pomembni področji, kajti pomagata najmanj razvitim območjem v Evropi, poleg tega pa. Eh, gre tukaj tudi za zagotavljanje uh, hrane, uh, predvsem, ko govorimo o kmetijstvu. Po drugi strani pa so tukaj nove prioritete zagotavljanje varnosti za naše državljane, boj proti terorizmu, odgovor na begunsko krizo, ulaganja v inovacije, v raziskave. Uh, naše gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno in eh, bolj usmerjeno v prihodnost. Torej potrebujemo pravo ravnotežje, potrebujemo pa tudi več prožnosti in to smo videli tudi, ko smo se pogajali o proračunu za leto 2018. Videli smo, da eh, je eh, bil večletni finančni okvir za obdobje 2014 do 2020 sprejet leta 2013, ko nismo mogli predvideti begunske krize. Eh, terorističnih vraženj in tako naprej. Torej, še zmeraj moramo zagotavljati sredstva za vse te pomembne vidike eh, in eh, hkrati se moramo soočiti z novimi izzivi, kot, so, kot je bila recimo begunska kriza ali pa kot so bila sredstva za Turčijo. Eh, poleg tega je bilo potrebno zagotoviti 200 eh, milijard evrov eh, za ulaganje v državah članicah. Potem je bil tukaj skrbniški sklad za Afriko. Torej, prožnost je zelo pomembna. Sicer se bomo leta 2025 znašli v situaciji, ko bomo morali državljanom reči, da so ogrožene naše temeljne prioritete, če se bo pojavilo kaj nepričakovanega. In še tole, gospod predsedujoči. Eh, določeni kolegi so zaskrbljeni, da bi uplačali evro več v proračun Evropske unije. Odločiti se moramo glede političnih prioritet. Kaj pričakujemo od Evropske unije? In če vsi menimo, da mora Evropska unija storiti več glede varnosti, če mora zaščititi naše zunanje meje, če mora poskrbeti za več obrambe, če se mora boriti proti terorizmu, potem moramo biti pošteni. Evropska unija ne more storiti več z manj sredstvi. Seveda je izvajanje pomembno. Seveda je pomembna boljša raba uh, sredstev in Evropska, unija, Evropska komisija veliko počne na tem področju, vendar pa ne moremo doseči več z manj. Prisluhnil sem gospodu Alkaji in uh, tudi gospodu Krajnerju iz Avstrije. Tisti kolegi, ki pravijo, da ne želijo plačati niti centa več v evropski proračun, se morajo zavedati, da če želimo, da bi Evropska unija dosegla več, potem uh, potrebujemo odgovorno povečanje uh, evropskega proračuna in sporočilo je sledeče. Ja, če to pomeni, da boste morali vplačati nekoliko več v proračun, to krati pomeni tudi, da boste iz tega proračuna več prejeli. In to so tiste koristi, ki jih vaši državljani pričakujejo od Evropske unije. Torej, vsaka eh, država članica eh, kot neto prejemnica se zagotovo ne bo znašla v slabšem eh, položaju. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi dali minuto več. Hvala lepa. Najlepša hvala. Matthias Feld iz uh, eh, mađarskega parlamenta. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt hölgyeim és úr. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Proračunski okvir za obdobje po letu 2020 eh, predstavlja velik izziv. Največji izziv je seveda zapolnitev luknje, ki ga bo eh, povzročil izstop Združenega kraljestva potem pa dodatna vlaganja v varnostno in obrambno politiko. Omogočiti moramo uh, tudi razširitev na Zahodni Balkan in tudi to bo povezano s stroški. Vendar pa, uh, če želimo nadomestiti uh, te izgube v proračunu, moramo to storiti z uh, dodatnimi prispevki iz držav članic, ne pa na račun tradicionalnih politik Evropske unije. Pomembno je, da podpremo konvergenčnost eh, in pa konkurenčnost v eh, politikah prihodnosti. Zato ne podpiramo znižanje eh, sredstev za kohezijsko politiko. Menimo, da moramo najprej določiti cilje in pa prioritete novega proračuna, potem pa moramo dodeliti proračunske postavke tem ciljem. Spostaviti eh, moramo okvir, ki bo preprost, pregleden in pa dober za vse. Mačarska je pripravljena povečati eh, svoj proračunski prispevek po letu 2020. To pomeni, da smo pripravljeni povečati eh, svoj prispevek v odstotkih bruto družbenega proizvoda. Zaradi tega pa potrebujemo dober in pa podroben predlog. predlogi bodo predstavljeni najkasneje maja 2020 in to bo omogočilo svetu in parlamentu, da zaključita svoj, zaključi svojim eh, zakonodajnim delom pravočasno. Z političnega in pa praktičnega vidika je potrebno sporazum, sporazum sprejeti čim prej, kajti zagotoviti moramo pravno gotovost za uporabnike eh, finančnih sredstev Evropske unije. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. La parole est maintenant à Sedaj pa dobi besedo Elias Mirjantus iz eh, parlamenta na Cipru. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje mnenje je, da je to, kar je povedal gospod Oettinger, izjemno zanimivo in rad bi povdaril, da potrebujemo nov pristop za nov proračunski okvir. Le na ta način se bomo lahko uspešno soočili z krizami, s katerimi se spopada Evropska unija. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da eh, bomo pomagali državam, ki so v največjih težavah. Te je potrebno podpreti z evropskim proračunom in tudi o tem je govoril eh, komisar. Namreč o načelu solidarnosti to načelo mora biti ukrepljeno v novem večletnem finančnem okviru. Še prav posebej, ko gre eh, recimo za eh, kmetijsko politiko ali pa kohezijsko politiko po letu 2020. Ti politiki je potrebno ustrezno zasnovati, zato da bi se borili proti regionalnim neenakostim. Hkrati pa je potrebno poskrbeti tudi za to, da eh, zavarujemo zunanje meje Evropske unije. In energetske eh, vire, eh, ki smo jih odkrili v naši izključni gospodarski coni, moramo ustrezno zaščititi oziroma v našem izključnem gospodarskem področju. Poleg tega mora Evropska unija zagotoviti tudi učinkovito podporo za ulaganja za uporabo lastnih energetskih verov. Naj opozorim tudi na to, da skupna kmetijska politika in pa kohezijska politika igrata pomembno vlogo, ko gre za vzpodbujanje eh, gospodarske in pa socialne kohezije med državami članicami. Poskrbeti je torej potrebno za to, da bodo te, ta politična področja še naprej imela prednostno nalogo v prihodnem večletnem finančnem okviru in da uh, ne bomo uh, znižali sredstev za ti dve politiki. Strinjamo se z bolgarskim predsedstvom, kar zadeva uh, pomen uh, gospodarske in socialne kohezije. Ko pa gre za uh, prihodni ključ. Uh, za porazdelitev v okviru kohezijske politike je potrebno upoštevati eh, specifične lasnosti držav in pa regij. Še prav posebej govorim tukaj o oddaljenih eh, otoških območjih. Pobude eh, Evropske komisije na področju mladih in pa zaposlovanja mladih morajo uh, voditi v vzpostavljanje novih delovnih mest in jih je potrebno nadgraditi. Poleg tega pa je potrebno posodobiti tudi izobraževalne sisteme držav članic, te je potrebno uskladiti in jih prilagoditi dejanskim potrebam trga. Potrebno pa jih je prilagoditi tudi digitalnemu gospodarstvu, novim oblikam zaposlovanja, hkrati pa je potrebno eh, bolj upoštevati tudi druge specifične lasnosti. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo evropski poslanec in podpredsednik odbora Ekon, eh, gospod Papadimulis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Menim, da moramo kot eh, sta dejala poročevalca za večletni finančni okvir Evropskega parlamenta, več vlagati v skupno prihodnost. To bi koristilo vsem državam članicam. Državam članicam, ki so neto plačnice in neto prejemnice, kajti nemogoče je več eh, doseči z manj sredstvi. In 1,3 odstotka je po mojem mnenju zares minimum, minimum Eh, ki ga lahko odobri Evropski parlament. Evropski parlament mora pri tem ustrajati do britkega konca. Mislim, da moramo ukrepiti politike, eh, kot eh, sta recimo Erasmus, ali pa obzorje 2020. Poleg tega ne smemo rezati sredstev eh, na področju kohezijske ali pa kmetijske politike. Potem pa so tukaj tudi novi cilji na področju migracij eh, ali pa begunske problematike in zaradi tega morajo države članice sicer uplačati več sredstev v evropski proračun, ampak eh, to se jim dvakrat ali pa trikrat povrne. Torej se ta vlaganje še kako splačajo. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti 2 do 3 milijarde novih eh, sredstev. Mogoče bi eh, lahko eh, poskrbeli za nove prihodke, recimo za pomočjo izjem, ki veljajo za kerozin. to bi koristilo evropskemu proračunu kot celati. Evropski proračun eh, ne more biti eh, zasnovan zgolj tako, kot je predlagala Evropska komisija, ampak mora biti zastavljen eh, še bolj ambiciozno. Le na ta način se bomo lahko uprli državam članicam, ki se s tem vprašanjem ukvarjajo izjemno egoistično, še prav posebej, ko gre za skupne evropske cilje, želijo zagotoviti manj sredstev Eh, in iz evropskega eh, lonca izvleči več. Kristos Stajkoras iz grškega parlamenta je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija je pred številnimi novimi izzivi. Potrebujemo eh, pregleden, prožen in modern večletni finančni okvir. Eh, in vsi skupaj se moramo eh, o tem dogovoriti. Poleg tega moramo zagotoviti večjo preglednost, pa tudi večjo prožnost. To bi zagotovilo evropsko dodano vrednost in pa učinek vzvoda. In kako uh, izgleda predlog? Najprej je eh, potrebno zagotoviti vlaganja, javna vlaganja, potem je potrebno poskrbeti za gospodarsko stabilizacijo in eh, podati vzpodbude eh, državam članicam za izvajanje pozitivnih reform. Okrepiti je potrebno solidarnost, konstruktivno solidarnost med državami članicami. Poleg tega pa je potrebno uskladiti tudi financiranje in pa temeljne eh, človekove pravice ali pa načela, kot, so, uh, načelo prav, kot je načelo pravne države. Poleg tega se je potrebno soočiti z eh, problemom migracij. Skupna kmetijska politika mora ostati nedotaknjena in enako velja tudi za razvoj podeželja. Potrebujemo več ulagan in pa več raziskav, potrebujemo uspodbujanje konkurenčnosti Evropske unije in poleg tega moramo bolje zaščititi zunanje meje, okrepiti moramo od otoška območja in poskrbeti za vključitev mladih v družbo. Hkrati pa moramo tudi eh, poskrbeti za prehod v digitalno gospodarstvo. Eh, današnji finančni krajini moramo zagotoviti nova sredstva, tako da se bomo lahko uspešno soočili z novimi izzivi. Najlepša hvala. Sedaj pa Dan Brna iz romunskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naši pogovori danes se ne nanašajo zgolj na prihodni finančni okvir, ampak gre za globjo razpravo o prihodnji arhitekturi Evropske unije. Torej prva ideja, ki bi jo rad predstavil, je, da razprava o prihodnjem eh, proračunu ne sme poskrbeti za še večji razkorak med državami, neto plačnicami in pa neto prejemnicami. Mi moramo eh, ti dve skupini povezati, ne pa ju še bolj razdeliti. Preglednost je ključnega pomena. Eh, zaradi tega, ker imajo državljani manj zaupanja v gospodarske in socialne politike ter prioritete Evropske unije, evropski javnosti moramo bolje razložiti, ta zapleten sistem in uh, končna odločitev uh, mora biti sprejeta javno. Eh, to pa je potrebno upoštevati tudi v prihodnih razpravah. Seveda Brexit bo uh, znižal uh, evropski proračun in to bo vplivalo tudi na večletni finančni okvir po letu 2020. Vendar pa je potrebno vrzel zapolniti na takšen način, da to ne bo pomenilo novega pritiska na države članice. Potrebno je najti nove vire, mogoče z politikami uh, nove generacije, kot uh, so to recimo raziskave in inovacije ali pa digitalno gospodarstvo potrebno identificirati nove finančne instrumente in na ta način pritegniti nova sredstva. To bi pripomoglo k diverzifikaciji lastnih verov Evropske unije. Na ta način bi se Evropska unija lažje soočila z novimi izzivi, kot so migracije in pa zagotavljanje varnosti v prihodnosti. Morali bi biti in moramo biti kreativni in hkrati tudi prožni. In na zadnje naj povdarim še, da bo zasnova prihodnega proračunskega okvira vplivala na uh, prihodnost Evropske unije. Ali bo Evropska unija uh, zatočišče uh, v prihodnosti, ali bomo lahko uh, izvedli nove politike, kot so recimo politike na področju digitalnega gospodarstva. Uh, Pomembno pa je tudi, da ohranimo eh, tako imenovane tradicionalne politike. Zelo pomembno je, da obdržimo in nadaljne razvijamo kohezijsko politiko ter skupno kmetijsko politiko. Ti dve politiki morata ostati v eh, središču eh, prihodnje evropske politike. Najlepša hvala, Sofia Ribeiro iz italijanskega parlamenta. Žma, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tukaj na vaši desni sem. Komisar Oettinger eh, nas je pozval, da zagotovimo eh, več prožnosti v parlamentu pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Ampak jaz sem zaskrbljena, da bi lahko prožnost glede na Brexit in na vse, kar se dogaja, uh, vodila v še veliko bolj zapleten eh, položaj. Prožnost smo že izkoristili, uh, kolikor smo jo lahko. Kohezijska politika in skupna kmetijska politika uh, sta pomembni področji, kjer moramo ohraniti trenutno raven financiranja. Pri skupni kmetijski politiki je govora celo o 30-odstotnem rezu. To bi bila prava katastrofa. Menimo, da so cilji skupne kmetijske politike, še prav posebej v tem trenutku, izjemno pomembni in eh, da zaradi tega na nje ne smemo izvajati eh, posebnega pritiska. Tudi skupna kmetijska politika se srečuje z novimi izzivi, trgi se spreminjajo, eh, pojavljajo se nove verige tržanja, potem se pojavlja tudi samo oskrba potrebno je upoštevati trajnostni razvoj in hkrati se je potrebno eh, prilagoditi situaciji na trgu, zagotoviti je potrebno ustrezne cene za potrošnike in pa eh, proizvajalce. In eh, kmetijstvo ne smemo, kmetijstvo ne smemo obravnavati kot siroto. Eh, ne moremo eh, vzpostavljati novih politik na račun skupne kmetijske politike, kajti potem se bodo poslabšali pogoji eh, na splošno, kajti skupna kmetijska politika vpliva na 90 odstotkov površine v Evropski uniji, to so namreč kmetijska področja. Najlepša hvala. Gospod Bavloras iz Grškega parlamenta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lansko leto v Rimu so voditelji Evropske unije govorili o bolj enotni, bolj demokratični in močnejši Evropski uniji z socialno in pa gospodarsko eh, kohezijo. Ampak, če želimo te cilje uresničiti, potrebujemo tudi politično voljo, potrebujemo ustrezne. Eh, temelje tudi eh, na gospodarskem in finančnem področju je potrebno zagotoviti te temelje. Hkrati pa naj bi eh, privrčevali na področju kmetijske politike pet odstotno znižanje sredstev in na področju kohezijske politike naj bi res znašal celo deset odstotkov. O tem smo že razpravljali, potem pa se je pojavil Brexit in uh, naenkrat je vse potihnilo. Ali bo prišlo do nadaljnih rezov uh, v strukturnih skladih do 20 odstotkov? Gospod predsedujoči, in to ravno v trenutku, ko so se socialne razlike v Evropski uniji povečale in brezposelnost je izjemno visoka. Eh, zaradi tega eh, so posamezniki eh, porinjeni na rob družbe in v Evropo prihaja vedno več priseljencev. Potrebujemo močno podporo za najmanj razvita območja, ki postajajo vedno bolj odrezana od preostale Evropske unije. Tukaj govorim o otokih in pa o regijah, kjer industrija propada. In potem eh, še gospodarstvo. Tudi na to ne smemo pozabiti. Potrebno je pomagati predvsem tistim državam, ki se soočajo z velikimi priseljenskimi tokovi. In potrebno je poskrbeti za pravično porazdelitev sredstev. In za konec še vprašanje. Vprašanje, eh, o katerem so eh, govorile že druge kolegice, pa tudi kolegi. Včeraj smo govorili o tem, kako se izogniti utaji davkov ali pa izogibanju plačilu davkov, predvsem za strani velikih podjetij. Potrebujemo skupno davčno politiko in boriti se moramo proti gospodarskemu in pa socialnemu dumpingu v državah članicah. Poskrbeti moramo za to, da eh, ustrezno prilagodimo, prilagodimo strukture Evropske unije novi situaciji. Včeraj je bilo rečeno, da naj eh, bi v Nemčiji imeli več kot 8 odstotni presežek, torej gre za eh, več delovnih mest za eh, mlade. Eh, potrebujemo koristi za naše državljane, potrebujemo ukrepe, ki eh, se bodo odrazili tudi v realnem gospodarstvu, ki bodo koristili eh, zaposlenim potrebujemo skupno socialno listino, eh, ki bo upoštevala pravice zaposlenih, eh, pa eh, tudi zagotovila gospodarsko in pa socialno kohezijo in pa konvergenčnost. In upoštevati moramo tudi, da je današnja situacija takšna, da koristi le skrajnim desničarjem. Potrebujemo uh, ustrezne načrte in uh, potrebujemo eh, kohezijo, konvergenčnost eh, ter boriti se moramo proti izključevanju iz družbe. Sedaj pa gospod Anderson iz švedskega parlamenta. Tak, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nobeno presenečenje ni, da nimam splošnega mnenja glede eh, te restriktivne proračunske politike. Mislim, da je to zelo pomembna razprava in eh, pozdravljam eh, dejstvo, da smo se tukaj sestali in da o tem razpravljamo, da imamo priložnost, da predstavimo svoje mnenje. Pomembno je, da zagotovimo skupno financiranje. in eh, da se o tem tudi eh, pogovarjamo. Vendar pa gre tudi eh, za to, da zagotovimo višji proračun. In ko poslušam kolege, vse skupaj zveni zelo dramatično. Mogoče obstajajo tudi druge rešitve, nekateri menijo, da bi morali bolje razdeliti eh, bogatstvo v Evropski uniji, da je potrebno spodbuditi gospodarsko rast. 150 milijard eh, zahtevajo nekateri za gospodarske dejavnosti. Ampak mislim, da obstajajo tudi eh, druge možnosti za eh, zagon gospodarstva, za boljšo porazdelitev sredstev v Evropski uniji. Zagotovo bi lahko razmislili tudi o drugih možnostih eh, v proračunu Evropske unije. Zagotovo bi lahko tudi na drugačen način zagotovili boljše ravnotežje. Mogoče bi morali več razpravljati o tem, kako bolje razviti notranji trg ali pa o tem, kako se bomo borili proti protekcionizmu v Evropi in pa evroobmočju. To namreč tudi v veliki meri vpliva na eh, porazdelitev sredstev v Evropski uniji. To je še prav posebej pomembno eh, v razvitih eh, državah, eh, kjer eh, podjetja pogosto gradijo tovarne v državah v razvoju, zato da bi privrčevala sredstva. Privrčevali sredstva in o tem se je potrebno tudi pogovarjati. Najlepša hvala in še Aleksandar Ivanov iz bulgarskega parlamenta. Koli. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Prešel bom na svoj materni jezik razprava, ki danes poteka v eh, tej dvorani in ki poteka na različnih ravneh, je izjemno pomembna in prizadevati bi si morali, da v ta projekt vključimo vse države članice in da zagotovimo večjo enakost med državami članicami. Ampak, ko govorimo o davkih, bi morali razmišljati tudi o uh, anketi Evropske komisije iz leta 2015. Rezultati so pokazali, da zaradi goljufiji uh, eh, pri davko na dodano vrednost izgubimo 150 milijard evrov v nacionalnih proračunih mogoče bi si morali ogledati tudi možnosti eh, financiranja iz eh, tega vira. Želel sem vas le opomniti na to. In še eno stvar bi rad izpostavil, čeprav komisarja Oettingerja ni več tukaj, ko govorimo o kompromisu, ki bi ga morali doseči je potrebno povdariti, da potrebujemo kompromis med vsemi državami članicami, vendar pa je tukaj še en pomemben element. Sistem je lahko le tako močen, kolikor je močen najšipkejši člen. Torej bi rad vse uspodbudil, da nadaljujemo s kohezijsko politiko in vsemi drugimi politikami, ki so bile omenjene. Eh, tem sredstev ne smemo oduzeti, nadaljevati moramo z vsemi temi pomembnimi politikami. Najlepša hvala. Hvala lepa za to udeležbo v tej razpravi in glede na to, da še imamo eh, čas, kajti zaključiti moramo ob 17.15, eh, bom dal besedo še soporočevalcema eh, za proračunski okvir po letu 2020. Kratek prispevek morda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tako je, zelo kratka bom Zato, ker eh, menim, da je bila ta razprava z poslanci iz nacionalnih parlamentov zelo bogata in zelo zanimiva. In vse to, kar sem slišala, eh, je treba na, eh, na, najprej analizirati. Primerno bi bilo, da bi se pogosteje pogovarjali in eh, mislim, da če bi imeli takšne priložnosti eh, za stike med evropskimi in nacionalnimi parlamenti, bi hitreje prišli eh, do skupnih odločitev. Verjemite nama, da sva s gospodom Olbrichtom vedno na voljo za razprave z nacionalnimi parlamenti. Hvala. Jan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se da je ta razprava malce drugačna kot pa prejšnje razprave z nacionalnimi parlamenti. Povedati moram, da se nam je večkrat pripetilo, da so bile razprave zelo formalne, zelo simbolične. Ti časi so za Evropsko unijo težki. Morda niso časi krize, te besede nočem uporabiti, ampak to so težki časi in pred nami so pomembni izzivi. Razlike pri pristopih niso zgolj razlike med političnimi skupinami, ampak tudi razlike med državami članicami. In nekateri kolegi predstavljajo takšna stališča kot njihove vlade. Mislim, da je to pomembno izpostaviti. Nacionalni poslanci in eh, evropski poslanci smo izvoljeni na volitvah in ljudem moramo dati odgovor, ki si ga želijo. Če je ljudi, na primer, strah in si želijo varnosti, in eh, varnost vidijo kot enega od najpomembnejših elementov, eh, potem jih zanima, če ščitimo eh, naše meje. In pri tem si moramo seveda zastaviti vprašanje, če imamo dovolj sredstev, da bi zagotovili takšno zaščito meja. Če tega ne poznate, se lahko vrnete Eh, k dokumentu komisije, ki ga je ta objavila prejšnji teden. V dokumentu komisija pravi, in citiram iz glave, da eh, imamo več možnosti. Če si želimo šibke zaščite meja, lahko imamo 5000 eh, vojakov. Če pa si želimo boljše zaščite, potrebujemo 20000 vojakov. Če si želimo takšne zaščite, kot jo pričakujejo američani, potem potrebujemo vsaj 100 tisoč vojakov biti moramo resni. Bodi si želimo zaščititi meje in potrebujemo od 80 do 100 tisoč eh, vojakov eh, in v tem primeru potrebujemo sredstva. Voljivci želijo, da jih zaščitimo. Kako se bomo odzvali na to željo? Tako kot pri kmetijski politiki, eh, tradicionalni politiki, eh, gre za tradicijo, če gremo eh, na Polsko, na Češko, v Bolgarijo, eh, gre pri naprimer kohezijski politiki ne zgolj za ceste, ampak za konvergenco na različnih področjih, na področju gospodarstva naprimer. Če vidimo, da tradicionalna kohezija naprimer eh, vzpostavlja ali pa gradi neke bazene za plavanje, bodo seveda vsi Eh, proti, zato ker eh, bodo ljudje menili, da gre za zapravljanje denarja. Ampak tukaj gre za drugačne zadeve, gre za skupno upravljanje. Strinjam se švedskim kolegom. Eh, precenjujemo evropski proračun, mislimo, da lahko naredimo vse, nismo pošteni do ljudi. Ali lahko znižamo brezposelnost med mladimi z evropskim proračunom? To ni resno. Ali lahko to naredimo sedaj, Ne, lahko začnemo z določenimi ukrepi, lahko poskrbimo za učinek vzvoda, lahko nekoga motiviramo, olajšamo nek proces, ampak samega problema ne bomo mogli razrešiti sami. Če kaj takšnega trdimo, potem odkrito rečeno lažemo. Lažemo ljudem s tem, ko pravimo, da lahko naredimo vse, rešimo Eh, vse težave. In to je tisti trenutek, v katerem moramo biti vsi konkretni in resni. Ljudje namreč od nas zahtevajo jasne besede. Povedati moramo, kaj lahko naredimo, kaj je v mejah mogočega. Tako kot je dejala uh, gospa uh, Toma, sva midva in uh, najni kolegi vedno na voljo, če se želite pogovarjati o uh, stališčih v zvezi s tem. Uh, vedno smo pripravljeni na sodelovanje. Najlepša hvala Janu Olbrihtu in Izabel Toma. Hvala tudi vsem ostalim kolegom in kolegicam. S tem smo prišli do konca te konference. A, komisija želi besedo. Generalna direktorica, gospa Kalvinjo, izvolite. Da, najlepša hvala. V imenu komisarja Oettingerja bi eh, se rada upravičila, ker je imel eh, druge eh, obveznosti. Zdi pa se mi, da bi bilo uporabno sodelovati tudi s komisijo. Mi smo prav tako eh, na voljo za vprašanja, za razprave. Tako kot je dejal gospod Olbricht, je prejšnji teden komisija objavila sporočilo, eh, ki bo služilo kot podlaga za razpravo voditeljev v četrtek in petek. In tudi mi si prizadevamo za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, tako tukaj, kot tudi eh, v prestolnicah. Pripravljeni smo odgovarjati na vaše vprašanja v zvezi s tem dokumentom iz prejšnjega tedna oziroma v zvezi z večletnim finančnim okvirom bolj nasplošno. Hvala za sodelovanje in za priložnost. Merci. Najlepša hvala, gospa Kalvinjo. Hvala torej vsem sodelujočim. Prišli smo do konca te bogate konference, ki nam je omogočila, da analiziramo to skupno odgovornost, ki je na Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih. Imamo skupno odgovornost tako pri ekonomskih vprašanjih, kot tudi pri proračunskih vprašanjih. Priprava naslednjega večla, večletnega finančnega okvira od nas zahteva, da sprememo ukrepe za obdobje 2021-2027 sam ne vem, kaj se bo zgodilo eh, v letih 2025, 2026 in 2027. Vem pa, da je trenutni večletni finančni okvir 2014-2020 predmet številnih eh, izzivov. Eh, prišli, prišlo je do kriz, prišlo je do nepredvidenih dogodkov, naprimer do množičnih migracij leta 2015. In Evropa je bila videti nemočna ukrepe smo eh, morali eh, sprejemati zunaj proračuna. Sprejemali smo proračunske satelite znotraj te proračunske galaksije. Ali lahko nadaljujemo tako v prihodnosti? Ne, zato ker mora biti naš proračun razumljiv. Razumeti ga morajo državljani, razumeti morajo, kakšne so ambicije Evrope, kakšna je naša vizija za prihodnost Evrope, ki jo želimo graditi skupaj. Eh, za katero želimo, da nas ščiti, eh, da podpira naš razvoj, ščiti in razvija našo civilizacijo. Eh, to je torej naloga, s katero se ukvarjamo. Imamo še eno nalogo. Evropski proračun se napaja eh, z vlastnimi sredstvi, večinoma carinskimi dajatvami, ki pa predstavljajo zgolj 10 odstotkov sredstev. Odkot prihaja ostalih 90 odstotkov sredstev? Iz nacionalnih proračunov. Vi torej glasujete o naših sredstvih. Imamo pristojnosti o sredstvih in eh, zediniti se moramo glede tega, katera področja so najpomembnejša in kje lahko zagotovimo dodano vrednost. Govoriti moramo o novih lasnih sredstvih. Če si pogledamo poročilo gospoda Montija, ki je predsedoval skupini na visoki ravni v lasnih sredstvih, lahko vidimo, da eh, nova lasna sredstva ne bodo ustvarila novih proračunskih sredstev. Ne, posledica eh, novih lastnih sredstev mora biti, da zmanjšamo nacionalne prispevke, tako da ne bomo povečali davčnega bremena za evropske davkoplačevalce. Z novimi lastnimi sredstvi bi tako lahko zmanjšali uh, nacionalne prispevke in se izvili iz tega sistema uh, pravične ga povračila tega sistema eh, neto prispevnic in neto prejemnic sredstev. Išli bi torej iz tega sistema, eh, v katerega smo upeti sedaj. Pogovarjali se bomo torej o naslednjem večletnem finančnem okviru in o novih lastnih sredstvih. Upamo, da nas bodo slišali tudi v svetu, ampak eh, prve informacije niso najbolj optimistične. Vseeno pa moramo biti tako v nacionalnih parlamentih, kot tudi v uh, Evropskem parlamentu pazljivi, pritisniti moramo na uh, naše vlade, na predsednike vlad in držav. Pomembno je, da pojasnimo javnosti, zakaj gre in v čigavem interesu ti ukrepi so. Morda bo torej javno mnenje spremenilo stališča predsednikov vlad in držav in uh, drugih voditeljev. Gre namreč za pomembne teme, za migracije, za varnost, za obrambo, za digitalno gospodarstvo, za boj proti kibernetskim napadom. Mi smo eh, sami krivi, ker eh, nimamo takšnih digitalnih velikanov, ker je vsaka država na nek način otok zase in eh, si konkuriramo. A si želimo proračun v velikosti 1,2-1,3 eh, odstotka BND, zakaj pa ne več? Ne povečujemo javne porabe sredstev v Evropi. Če se vam zdi, da na nacionalni ravni pri izvajanju odročenih pristojnosti na področju varnosti, obrambe, priseljevanja naprimer, niste tako učinkoviti pri porabi eh, sredstev in da bi bilo bolj učinkovito, če bi to vrstne ukrepe izvajali na evropski ravni, potem bi hipotetično lahko prišli do ugotovitve, da bi bilo pametno nacionalna sredstva dati na voljo evropski ravni, da bi torej izboljšali učinkovitost teh ukrepov. Če bi torej povečali evropski proračun, bi posledično zmanjšali nacionalne proračune na tistih področjih. Kar pomeni, da sama javna poraba ne bi eh, rasla. Potrebujemo tudi fleksibilnost. Brez fleksibilnosti se namreč ne moremo soočiti eh, z nepredvidljivimi dogodki. In eh, to mora biti pomemben element pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira. Pravo vprašanje je seveda to, kakšna je naša skupna vizija za prihodnost Evrope, kakšna je naša skupna ambicija za Evropo. Če imamo skupno vizijo, če imamo skupno ambicijo, potem mora imeti ta posledice tudi na proračunski ravni. Če si želimo svetlejše prihodnosti za naše državljane, če eh, želimo več varnosti za naše državljane, potem potrebujemo več Evrope. Vidimo se 17. in 18. septembra, leta 2018 na naslednjem parlamentarnem tednu, ki bo potekal na Dunaju. Takrat bo namreč predsedovala Avstrija in imeli bomo priložnost, da se pogovarjamo o večletnem finančnem okviru. Dobro bi bilo, da sprožite tudi v nacionalnih parlamentih razpravo o večletnem finančnem okviru. Prizadevati si moramo za jasne ukrepe v obdobju 2021-2027 in ne smemo narediti eh, napake. S tem smo prišli do konca te seje. Kot sem dejal, nas čakajo tudi naslednje seje. Zahvaljujem se bolgarskemu predsedstvu, ki je odlično sopredsedovalo. Eh, temu zasedanju. Želim vam seveda tudi srečno pot nazaj v domače parlamente. Nasvidenje.